Gospod predsednik. Nadaljujemo z našim zasedanjem. Zapisnik in sprejeta besedila z včerajšnjega zasedanja so na voljo. Ali kdo nasprotuje? Ne. Potem je zapisnik potrjen. Naslednja točka dnevnega reda je izjava podpredsednika.